naslednja točka dnevnega reda so izjave Evropskega sveta in komisije v zvezi s sklepi Evropskega sveta 25. in 26. junija letos in eh, sestanka na vrhu Evrske skupine, eh, ki je bil včeraj, o sedanji situaciji v Grči. Najprej dobi besedo predsednik Evropskega sveta, gospod Tusk. Hvala.